συνεχίζουμε την συνεδρίασή μας. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάρκεια... Izjava sveta in komisije glede pristopa Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Najprej dajem besedo ministru gospodu Lopesu Garidi, eh, ki bo spregovoril v imenu sveta. Hvala, gospa predsedujoča. <clears throat> Danes so tri osebe v Grči oropale, njih, oropali njihove temeljne pravice do življenja zaradi nasilja in to nasilje izredno obsojamo. Špansko predsedstvo se želi, želi izreči sožalje in se pridružuje pri tem izjavi predsednika parlamenta. Gre za človekove pravice in pristop eh, Evropske eh, eh, unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ena od temeljnih svoboščin je pravica do življenja, do uh, nedotakljivosti. Evropska unija temelji na človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in v uh, teku obstoja Evropske unije je uh, Eh, leta v svojih besedilih vedno spet opozarjala na te človekove pravice in svoboščine. In eh, sklenitev tega procesa je Lizbonska pogodba. Po eni strani prvič v evropski zgodovini sprejemamo temeljno listino pravic za državljanke in državljane, ki je pravno eh, zavezujoča in razen tega pravimo, da je Evropska unija, da Evropska unija kot celota pristopa Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. In to je pravzaprav vrhunec in zaključek eh, Eh, pomembnega razvoja na področju človekovih pravic in s tem se eh, spominjamo eh, težišča evropskega povezovanja. Tako se je vse začelo in ustrezni postopki so bili uvedeni, da bomo ob primernem času izvedli tudi konkretno ta pristop k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in s tem priznavamo tudi pristojnost Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasburu in to eh, pomeni pravno varnost za državljane in državljanke in tudi približevanje in skladnost eh, med določbami o človekovih pravicah in eh, temeljnih svoboščinah, ki jih imamo v Evropi na različnih ravnih. Vse države članice eh, so demokratične države in zagotavljajo um, te pravice. Potem imamo pravo Evropske unije in imamo v Evropi konvencijo, ki je nadaljni pravni instrument in tej konvenciji ne pripadajo samo članice EU, temveč tudi druge evropske države, ki niso članice EU. Se pravi, da prihaja do usklajevanja in konvergence posameznih pravnih ureditev in višek bo seveda podpis te konvencije strani Evropske unije. Evropska komisija je izrekla priporočilo za začetek pogajanj o pristopu Evropske unije k tej konvenciji. Svet se je potrudil, da bi pospešil ta pogajanja. Delovna skupina v svetu se trenutno ravno kar ukvarja s temi vprašanji in pri tem tesno sodeluje z Evropsko komisijo svet je pri tem upošteval tudi zahteve protokola 8, to je juristi, pravna navizna točka in sicer eh, možno sodelovanje Evropske unije v kontrolnih organih eh, Evropske konvencije in pregled eh, pristojnosti teh kontrolnih organov in more biti tudi Eh, da bi imeli svojega sodnika v sodišču za človekove pravice, na sodišču za človekove pravice v Strasburu in tudi v ustrezni eh, parlamentarni skupščini. In svet je z velikim zanimanjem spremljal tudi razpravo eh, o tem v Evropskem parlamentu in seveda upoštevamo tudi predloge poslanke Kinge Gal in drugih eh, glede tega. Svet, predsedstvo sveta je mnenja, da je mandat za pogajanja s svetom Evrope in pogajanja bodo verjetno dolgotrajna in težavna, torej ta mandat je treba sprejeti še v prvi polovici letošnjega leta. Hvala. Gospa Reding, prosim, za Evropsko komisijo. Hvala, gospa predsedojoča, poslanke in poslanci. Moj kolega, gospod Ren, je že izrazil stališče, ki ga je zauzela komisija in izrazil sožalje v imenu komisije glede na tragične dogodke v Grčiji. Dovolite mi, da sedaj samo omenim, kako lahko napredujemo s svojim delom, ker bo to bistvenega pomena, če ne bi uspešno izpopolnili sistem varstva temeljnih pravic na ravni Evropske unije. Pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic, kar tudi je del Lizbonske pogodbe, ni nekaj, kar o čemer bi lahko izbirali in govorili, ampak eh, to je naša pot. Eh, špansko predsedstvo je to zelo dobro in ustrezno povdarilo ravno kar. Ampak eh, ta pristop je samo eden izmed štirih vidikov zelo ambicioznega načrta človekovih pravic in politike na tem področju. Najprej, Lizbonska Pogodba je stopila v veljavo in tako je listina temeljnih pravic in svoboščin pravno zavezujoča. Omenjena listina pa je najbolj sodobna kodifikacija človekovih pravic v globalnem okviru. Tako, kar zadeva politične zaveze, ki smo jih sprejeli na področju človekovih pravic, naše odgovornosti in pravne varnosti. Tako smo vključili vse pravice, ki so zapisane tudi v konvenciji. Področje uporabe in pomen človekovih pravic je isti, kot je to zapisano v konvenciji, ampak v listini smo naredili še korak naprej. Tudi o tako imenovani eh, tretji generaciji temeljnih pravic smo govorili recimo o varstvu podatkov, o jamstvu, kar zadeva bioetiko, potem dobro vodenje in upravljanje ter transparentnost. Raven varnosti, ki je zapisana v listini, mora vedno biti vsaj tako visoka, kot je tista, ki jo najdemo v konvenciji. V veliki večini primerov pa smo naredili še korak naprej in presegli ta okvir. Drugič, spodbujanje temeljnih pravic in svoboščin. To je prednostna naloga znotraj štokholmskega programa, ki smo začrtali strateške smernice za območje svobode, varnosti in pravice v Evropi. Tretjič, Oblikovali smo nov portfolj za človekove pravice, državljanstvo in človekove pravice. Vse to kaže, da Evropska komisija pripisuje veliko pomen eh, temu, da nadgradimo svoje delovanje na omenjenem področju. Pa še ena zadeva. Pristop Evropske unije k konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Tukaj bomo poskrbeli za to, da vsak posameznik, ki pravi, eh, da so kršene njegove pravice, da je to storila institucija Unije, agencija Unije, se lahko pritoži in eh, da to zadevo na poti Štrasburskemu sodišču. Upoštevajo se isti pogoji kot eh, veljato za primere proti državam članicam. Ker pa zadeva političen vidik, ta pristop tudi pomeni, da Evropska unija ponovno potrjuje, da konvencija igra osrednjo vlogo, ko gre za varstvo človekovih pravic na ravni Evropske unije. In v mislih imam razširjeno Evropo, ne pa samo Evropsko unijo. Ko bomo pristopili k tej konvenciji, bo Evropska unija rekla, da dejansko potrjuje sistem, ki je začrtan na Strasburskem sodišču. Gre za zunanjo pravosodno pristojnost eh, na področju temeljnih človekovih pravic. Sedaj bomo imeli naš pravni red, ki bo popolnoma podrejen omenjenemu nadzoru. Seveda, tako bomo bolj kredibilni, tako v notranjem, kot tudi zunanjem okviru. Evropska unija bo prevzela zelo pomembne zaveze, kar zadeva spoštovanje temeljnih pravic eh, in svoboščin. Pravzaprav je marca komisija podelila mandat za pogajanje svetu, to je protokol 8 Lizbonske pogodbe, ki pravi, da moramo imeti vsebinska jamstva. Zato moramo poskrbeti, ko gre za pristopni sporazum. Ohraniti moramo specifične značilnosti zakonodaje Evropske unije. Priporočila Evropske komisije svetu pa v popolnosti upoštevajo omenjene zahteve. Gospa predsedojoča, dovolite mi, da se navežem predvsem na dve. Popolnoma jasno je, da pristojnost Evropske unije, kot so opredeljene v pogodbah, so takšne, da na njih ta pristop ne bo vplival oziroma v njih ne bo posegal. In eh, v pristopu oziroma v dokumentu, ki bo to počrto, bomo to jasno opredelili. Isto, pristop Evropske unije k tej konvenciji ne bo vplival na razmere v državah članicah, kar zadeva dostop do Evropskega sodišča za človekove pravice, to ne bo vplivalo na protokole oziroma ustrezne pridržke. Pogajalski mandat mora tako zagotoviti, da pristop okrepitveni sporazum zagotavlja obveznosti in da upoštevamo predvsem vsebinske določbe konvencije. Ampak eh, tukaj upoštevamo samo akte in predpise, ki so jih institucije sprejele ali pa organi Evropske unije. Kar pa zadeva Evropsko komisijo, želimo, da Evropska unija brez težav vstopi v ta sistem. Zato s tem pristopom ohranjamo tako vsebinske kot tudi proceduralne vidike omenjenega sistema. Vendar pa pristop pa mora zadostiti dvem zahtevam. Najprej, kot sem že omenila, gre za specifične značilnosti zakonodaje Evropske unije in te značilnosti moramo ohraniti. Zavarovati moramo Evropsko sadišče in prednostne pravice po tem pristopu. To je zelo pomembno vprašanje. Kar nekaj zanimivih predlogov je sedaj na mizi temi predlogi želimo vključiti Evropsko sodišče, takrat, ko govorimo o združljivosti eh, pravnih aktov, o katerih se razpravlja v Strasburskem sodišču, ne da bi govorili o preliminarnem sklicu. S temi predlogi bomo verjetno uspeli zagotoviti, da pogodb ne bomo spreminjali. Gospa predsedojoča moramo jih zelo temeljito analizirati in se o njih pogovoriti znotraj delovne skupine sveta. Vem tudi, da špansko predsedstvo je storilo vse v svoji moči, tako da so te razprave napredovale že v tem trenutku. Pa še ena zadeva. Pomembno je, da upoštevamo specifičen kontekst Evropske unije, ki je ločena pravna oseba. Ima avtonomne pristojnosti, tako da bo Evropska unija postala pogodbenica skupaj z državami članicami. Ta mehanizem uvodoma nismo oblikovali na takšen način. Ampak eh, smo predvideli, da bodo države članice postale pogodbenice. Zato potrebujemo določene tehnične in postopkovne prilagoditve pri eh, pristopu. Tukaj bomo upoštevali specifično naravo zakonodaje Evropske unije, tudi tako imenovan mehanizem sosporništva. To je bistvenega pomena. Upoštevati moramo decentralizirano izvajanje zakonodaje Evropske unije na ravni držav članic. S tem mehanizmom pa bo Evropska unija lahko prisospovala tudi tem postopkom kot so spornica, ko se bo tožilo državo članico in ko bomo obravnavali zakonodajo Evropske unije. Kaj pa zadeva institucije, bi rada omenila še, da je stališče Evropske komisije takšno. Predstavniki Evropske unije morajo delovati v organih konvencije, morajo uživati iste pravice, kot jih uživajo predstavniki ostalih pogodbenic. Če ponazorim konkretno, določen sodnik eh, pri pogodbnovci je eh, takšen, da, je takšen način, eh, ki je podlaga te konvencije. Tako upoštevamo vsak pravni sistem, vsak ima svojega predstavnika na sodišču. To je sistem kolektivnih jamstev, kot ga predvideva konvencija. Vsaka pogodbenica tako mora sodelovati, to je ta obveza. Drugače povedano, potrebujemo sodnika, ki ga bomo izvolili, ki bo imel enak status in bo imel iste dožnosti kot ostali kolegi pogodbenic. Lahko bo posegal in eh, lahko bo prisoten v vseh primerjih. Gospa predsedojoča, to je ad hoc sodnik, eh, ki pa sodeluje samo v tistih primerjih, eh, ko govorimo o evropski zakonodaji in ko Evropska unija je stranka v sporu, to ne zadostuje. Ko bomo imenovali tega sodnika, Imamo običajen postopek skladno s konvencijo in to moramo uveljaviti tudi tukaj. Drugače povedano, parlamentarna skupščina sveta Evrope ima tri kandidate, ki jih predstavi Evropska unija in izbere enega. Verjamemo, da imamo kar nekaj ustreznih eh, kandidatov iz Evropskega parlamenta, ki bi ravno tako lahko sodelovali v zasedanjih eh, parlamentarne skupščine, ko bo leta imenovala omenjenega sodnika za sodišče. Rada bi se zahvalila poročevalcem odborov Libe in Afko, gospodu Čaregiju in gospe Skol. Zelo dobro smo sodelovali pri tem dosjeju. Javno predstavitev je 18. marca pripravil odbor Afko in Zelo dobro je bilo to zaslišanje. Vesela sem tudi, da špansko predsedstvo sveta pravi, da je to prednostna naloga in zato sem prepričana, da nam bo uspelo. Lahko bomo začeli pogajalski eh, proces eh, po poletnih počitnicah. Poskrbela bom za to, da Evropska komisija, ki je pogajalska partnerica Unije, bo redno obveščala Evropski parlament o tem procesu da bomo videli, kako napredujemo v tem pogajalskem procesu. Gospa predsedojoča, mislim, eh, da danes eh, ni nujno eh, oziroma da ne morem dovolj povdariti, kako bistvene so temeljne pravice in sloboščine za Evropsko unijo ravno danes. To je še toliko bolj pomembno, ko govorimo o določenih zakonodajnih aktih, ki jih predlagamo. Pričana sem, da bo Evropska unija z lahkoto dosegla standarde, kot so, kot so predvideni v konvenciji. Spoštovanje konvencije pa bo nedvomno prispevalo k temu, da bomo bolje zavarovali človekove pravice in temeljne svoboščine. In tukaj imam v mislih prav vsakega posameznika, ki živi v Evropi. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa predstavniki posameznih političnih skupin, najprej v imenu Evropske ljudske stranke, gospa Janako. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Povsem se strinjam za izjavo, ki jo je podal gospod López Garido v imenu španskega predsedstva. Pozdravljam tudi to, kar je povedala komisarka Reding. Rada bi se zahvalila poročevalcema za pripravljeno poročilo in za vso opravljeno delo pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin pomeni uresničitev tega, kar je zapisano v Lizbonski pogodbi, zagotavlja zaščito vseh evropskih državljanov. To pomeni, da imamo panevropski sistem za zaščito ter varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zato je pristojno Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburu. Hkrati pa imamo sedaj z tem pristopom tudi zunani organ, mednarodni organ, ki bo pomagal zagotavljati varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. S tem imamo dodatno orodje, s katerim bomo lahko pritisnili na druge države. Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin je izjemno pomembno in o tem razpravljamo ravno v trenutku, ko so trije posamezniki izgubili življenje, zaradi nasilja določenih eh, nasilnežev, ki protestirajo proti ukrepom, ki jih je sprejela vlada. Rada bi izrazila svoje sožalje. Evropska ljudska stranka spodbuja demokracijo in želi zagotoviti, da demokratične inštitucije dobro delujejo spoštujemo sredstva, ki smo jih sprejeli strani Mednarodnega monetarnega sklada. Sprejeli bomo vse potrebne ukrepe, da premostimo krizo v Grčiji. Smo glavna opozicijska stranka, kljub temu pa bomo prispevali svoje. Skušali bomo utišati tudi ekstremiste v družbi. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu socialistov in demokratov gospod Jaure Atunda. Gospa predsedujoča, če bi se morali osredotočiti zgolj na en dejavnik, o katerem danes tukaj govorimo, potem je ta dejavnik sodišče. Gre za zagotavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin. Tukaj ne gre zgolj za nacionalne države, za nacionalni sistem. Če pride do kršitev znotraj države, potem obstaja sodišče v Strasburu, ki zagotavlja, da se spoštuje izvajanje evropskega prava. S tem so zagotovljeni minimalni standardi. Tukaj gre za neke vrste zgodovinsko genezo Evrope. To daje evropskim državljanom dostojanstvo. Evropa je demokracija, v kateri so zagotovljene človekove pravice, v kateri so zagotovljene temeljne svoboščine. Sedaj bo Evropska unija formalizirala tudi Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in to je najboljši možni napredek, ki smo ga lahko dosegli na tem področju. Vem, da obstaja cela vrsta tehničnih pomankljivosti, vendar bi rad povdaril, da je komisija dobro opravila svoje delo in da nam bo to omogočilo napredek v teh pogajanjih. Rad bi se zahvalil gospe Redingovi osebno za opravljeno delo. Zelo hitro je delovala in zelo dobro je opravila svoje delo. Maja bomo odobrili, upam, da poročilo parlamenta na to temo. In potrebno se zavedati, kako pomembna so ta pogajanja za Evropo. Najlepša hvala, gospa Vikström za dve minuti v imenu liberalcev. EU's anslutning till Europadomstolen har länge stått på agendan. Hvala lepa, gospa predsedojoča. To je tema, ki je že zelo dolgo na dnevnem redu. Sedaj pa bo pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin končno postal resničnost. To pomeni, da bodo okrepljene človekove pravice in temeljne svoboščine. Državljani v državah članicah bodo bolje zaščiteni pred delovanjem Evropske unije in na področju človekovih pravic bomo imeli več zagotovil. S pristopom k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin bomo dobili boljša zagotovila in pa neodvisni nadzor nad temeljnimi svoboščinami naših državljanov in to je zelo pomemben korak. V Evropi pogosto verjamemo, da nikoli ne prihaja do kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin kot druge po svetu. Vrednote so namreč temelj Evropske unije imamo svobodo izražanja in celo vrsto drugih svoboščin, ki veljajo v Evropski uniji. In te svoboščine vedno spoštujemo, vendar pa zadeva ni tako preprosta. Imamo države članice, ki temeljne svoboščine kršijo. To se dogaja tudi znotraj meja Evropske unije. Mi v parlamentu pa smo nemočni in pustimo, da se takšne stvari dogajajo. Sedaj moramo zagotoviti, da bodo dejansko zaščitene človekove pravice in temele svoboščine in sicer v skladu z Evropsko konvencijo. Dejstvo je, da morajo države članice storiti še veliko. Hkrati pa moramo svojo domačo nalogo opraviti tudi mi, pomesti moramo pred lastnim pragom. Najlepša hvala. Prosim, da se držite časa, ki vam je na voljo, dragi kolegi. Namreč imamo še zelo dolg dnevni red. Gospa Hautala za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Zelo pomembno je, da gledamo na človekove pravice kot na zelo pomemben instrument. To zelo dobro vem kot podpredsednica odbora za človekove pravice. Pogosto se pogovarjamo z delegacijami drugih držav. Danes smo se recimo pogovarjali z delegacijo iz Maroka. Evropska unija mora najprej zagotoviti spoštovanje človekovih pravic znotraj svojih meja. Šele potem lahko vpliva na druge. Zaradi tega pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin kaže, da smo pripravljeni na nadzor nad lastnimi dejanji. Imamo tudi komisarja, ki je pristojen za to področje. Pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin sicer ne bo rešil težav, s katerimi se srečuje Evropsko sodišče za človekove pravice. Tam je namreč veliko primerov, ki še niso bili rešeni, prihaja do velikih zaostankov. Boriti pa se je potrebno tudi eh, proti mučenju in pa um, se zauzemati za učinkovitost sodišč. Gospod Žobro. Gospa predsedojoča, dame in gospodje. Ko bo podpisan pristopni sporazum Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, bo to korak, ki se je zgodil prepozno, kaj ti ta konvencija je že zelo dolgo pomemben faktor v državah članicah in znotraj Evropske unije. Poleg tega je potrebno opozoriti tudi na težave, ki izhajajo zaradi nasprotovanja med Evropskim sodiščem in pa Evropskim sodiščem za človekove pravice. Biti moramo torej zelo pozorni, da ne bo prišlo do podvajanja in da ne bo prišlo do nasprotovanja med obema sodiščema. V prihodnosti bo sodbe za področje človekovih pravic tolmačilo tudi sodišče za človekove pravice Evropske unije in to bo vplivalo na celotno pravo Evropske unije. Zaradi tega moramo razmisliti o posledicah, razmisliti moramo o tem, kako bosta obe sodišči v prihodnosti sodelovali. Najlepša hvala, prosim, da se držite časa, ki vam je na voljo, dame in gospodje. Gospa Morva je naslednja, minuta, eh, je naslednja na vrsti za minuto in pol. Najlepša hvala. Povedati moram, da enostavno ne razumem, kljub temu, da se dobro spoznam na človekove pravice, kakšno dodano vrednost prinaša pristop k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Številne države članice Evropske unije so tako in tako že članice te konvencije. Naj izpostavim nekaj primerov, kajti tisti ki se morda ne spoznajo najboljše na to področje, lahko določene stvari razumejo narobe. Evropska konvencija je namenjena varstvu človekovih pravic, gre za dokument, ki je bil sprejet v okviru sveta Evrope. Če kdo krši določila tega dokumenta, se lahko državljan pogodbenice obrne na sodišče za človekove pravice in dobi ustrezno pomoč. To je torej možnost, ki, po, ki jo ponuja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vendar to možnost državljanom Evropske unije že ponujamo. Ne vem, ali je morda danes v dvorani kdo, ki ne pozna nikogar, ki bi se ne obrnil na sodišče za človekove pravice. Torej, ne vem, kakšna je pravzaprav dodana vrednost. Najlepša hvala. Naslednja na vrsti gospa Gal za dve minuti. Najlepša hvala. Spoštovane dame in gospodje, gospa komisarka, mislim, da je to zelo pomemben trenutek, zelo pomembna razprava. Še pred enim letom se je zdelo, da ne bomo nikoli govorili o Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin oziroma o pristopu Evropske unije k tej konvenciji. Danes pa ima Evropska komisija že mandat za pristop Evropske unije k tej konvenciji. Ta dokument zagotavlja, da lahko državljani uživajo človekove pravice, če tudi jim teh ne zagotavlja država, v kateri živijo. Torej, ta dokument je najpomembnejši dokument na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zelo pomembno je, da bo pristop k Evropski konvenciji uspešen. Vendar pa se je potrebno vprašati tudi, kakšno dodano vrednost prinaša ta pristop evropskim državljanom. Poskušala bom odgovoriti na to vprašanje, na to sem skušala odgovoriti tudi v svojem mnenju, ki ga je skoraj da soglasno podprl odbor Libe. Rada bi pozvala svet in komisijo da bo pristop k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin zares predstavljal dodano vrednost za evropske državljane. Pričakovanja pa nikakor ne smejo biti prevelika. Potrebno je razjasniti še določena vprašanja. Eno izmed vprašanj je, kakšna bo povezava, kakšen bo odnos med posameznimi sodišči. Hkrati pa je pomembno tudi, da poskrbimo za reformo sodišča za človekove pravice in sicer sočasno z pristopom k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ta pristop predstavlja edinstven eksperiment. Nikakor ne smemo ogroziti tistega, kar že obstaja. Zagotoviti je potrebno, da bodo ljudje na voljo imeli orodja, ki jih imajo že v tem trenutku. Menim, da smo v zelo pomembnem trenutku in da smo na pravi poti. Rada bi prosila komisijo in svet, da podpreta naša prizadevanja in da ustrezno izpolnita svoj mandat. Hvala lepa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 ki je govorila potem, ko smo slišali novice, da je naš kolega Paj Šmit postal predsednik mađarskega parlamenta. Zagotovo ga bomo pogrešali. Vendar pa želim, da mu prenesete naše čestitke. Zagotovo bo odlično opravljal svoje delo kot predsednik mađarskega parlamenta. Gospa Flašikova Penova je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sama bi rada čestitala mačarskemu kolegu, sedaj pa se vračam k temi. Čeprav so države članice pogodbenice Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, predstavlja pristop celotne Evropske unije pomemben korak, ker je namreč za krepitev povezave med Evropsko unijo kot takšno in Evropo. Za tem pristopnim sporazumom mora Evropska unija sprejeti tudi socialno listino. To bi bil nadaljni pomembni korak. politična zastopanost Evropske unije v svetu Evrope, je naslednje vprašanje, ki se tukaj pojavlja, pa tudi vključenost Evropskega parlamenta. Tudi o tem je potrebno razpravljati. Celoten proces bo zelo težaven, saj tako menim, gospa komisarka. Delim vaše navdušenje in podpiram tudi dejanja sveta, vendar pa mislim, da je pomembno povdariti, da bo ta postopek težaven in da je potrebno opraviti še veliko dela. Hvala lepa, gospa Benova. Sedaj pa gospod Migalski za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Evropska unija temelji na varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. To je eden izmed najbolj pomembnih vidikov Evropske unije. Kljub temu pa se mi zdi, da preveč govorimo o človekovih pravicah naših lastnih državljanov. Gospa Benova je recimo to omenila. Premalo pa se osredotočamo na to, kar je povedala gospa Hautala. Namreč, zagotoviti bi morali, da se bodo človekove pravice spoštovale tudi izven meja Evropske unije. In tukaj mislim, da Evropska unija ne počne dovolj pozdravljam pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. To bo predstavljalo večjo doslednost pri zagotavljanju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da ko zagotavljamo nove človekove pravice, ne smemo hkrati kratiti svoboščin. To je sicer že akademska razprava, kljub temu, pa menim, da je to izjemno pomembno vprašanje. In tega se morajo zavedati tako politiki, kakor tudi sodniki. Najlepša hvala, gospa Vertman. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, Lizbonska pogodba in sicer šesti člen te pogodbe predvedeva, da se bo Evropska unija pridružila Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ta Evropska konvencija ima velik pomen za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Evropi. Pristop k temu sistemu bo okrepil človekove pravice državljank in državljanov v Evropski uniji. Na ta način bodo državljani dobili nov sodni instrument v primeru, da pride do kršitve človekovih pravic. Zato se mi to zdi pozitiven korak. Na ta način bomo okrepili človekove pravice v Evropski uniji, hkrati pa bomo okrepili tudi verodostojnost Evropske unije v odnosu do drugih držav. Najlepša hvala, sedaj pa dve minuti in pol, kolega Traskovski. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad zahvalil obima poročevalcema in tudi Evropski komisiji ter predsedstvo najlepša hvala za opravljeno delo, ki je bilo sicer težko, vendar potrebno. Ko govorimo o pristopu k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in o tem v Evropski uniji govorimo že deset let, Pogosto omenjamo, da bo prišlo do tekmovanja med Evropskim sodiščem in Evropskim sodiščem za človekove pravice zagotovo bo prišlo do določenih problemov, kar zadeva pristojnost sodišč. Vendar pa mislim, da se je potrebno zavedati, da se lahko ti sodišči tudi dopolnjujeta. Izogniti se moramo hierarhičnemu načinu mišljenja, poskrbeti moramo za dopolnjevanje obeh sodišč. ko gre za človekove pravice, je potrebno upoštevati Evropsko sodišče za človekove pravice, pa tudi Evropsko sodišče. In mislim, da lahko oba sistema soobstajata in da ni nujno, da prihaja do nasprotovanja. Vsi dobro poznamo sodbo glede Bosforosa. Evropsko sodišče za človekove pravice je dejalo, da ni potreben dodaten pregled tega primera, kajti Evropska unija zagotavlja zadostno zaščito človekovih pravic. In zaradi tega se zastavlja vprašanje, ki ga je že zastavila kolegica, zakaj potrebujemo ta pristop. Potrebujemo ga. Ima simboličen pomen, hkrati pa gre za ukrepitev celotnega sistema, varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Evropska unija bo postala bolj verodostojna v očeh evropskih državljanov. Tako za varstvo človekovih pravic ne bodo odgovorne le posamezne države članice, ampak celotna Evropska unija. In to predstavlja dodano vrednost. Krati bomo zagotovili tudi večjo koherenco na področju varstva človekovih pravic. v pravilih smo jasno zapisali, da mora to postati zakon. Zahvaljujem se Evropski komisiji, da je vzpostavila generalno direkcijo za človekove pravice. Ko sem bil še študent, sem proučeval človekove pravice in spomnil sem, da sem prebral, da sicer lahko vsak pristopi k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ampak eh, od vsakega posameznika je potem odvisno, kaj s tem stori. Zahvaljujoč komisiji bomo sedaj končno imeli Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin na ravni Evropske unije. Kolega Šugr. Veliko veselje mi je, da je Evropa prestopila zelo pomembnemu pravnemu dokumentu in s tem naredila nadaljni korak v smeri močnejše, bolj povezane Evrope. Na ta način se bo lahko zauzemala tudi za človekove pravice v tretjih državah, vendar pa ne smemo pozabiti, da je svet Evrope nekaj korakov pred Evropsko unijo, ko gre za varstvo človekovih pravic. Zaradi tega bi rad pozval Evropsko unijo, da pripravi seznam mednarodnih pogodb sveta Evrope, ki bi jih lahko spoštovala tudi Evropska unija. Na ta način bi izboljšali kakovost varstva človekovih pravic v Evropski uniji. Mislim, da bo Evropska unija s tem res lahko postala območje varnosti, pravičnosti in svobode. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na jezike manjšin. Govorim tudi o okvirnem zakonu za zaščito nacionalnih manjšin. Ta dva sporazuma določata minimalne standarde za zaščito nacionalnih manjšin. Vsi Vse članice Evropske unije so tudi članice Sveta Evrope in so že podpisale dokumente Sveta Evrope. Ti so torej veljavni v državah članicah. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala, kolega. Zdaj smo slišali zadnjega govornika iz seznama govornikov in sledi catch the eye, postopek catch the eye. Šest kolegov se je prijavilo za razpravo. Po poslovniku je predvideno, da jih lahko spregovori pet, ampak sem popustljiv in uh, eh, vsem bom dal besedo, najprej gospa Bečesku. Vendar vsak samo eno minuto, prosim. Spoštovani gospod predsedujoči, gospa komisarka. Lizbonska pogodba je stopila v veljavo in skladno s tem mora Evropska unija pristopiti Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Posledično bo sodišče v Štrasburu zavarovalo človekove pravice pred eh, negativnim delovanjem evropskih inštitucij. To je še toliko bolj pomembno, ker so države članice predale poglavitne pristojnosti organom Evropske unije. Vendar pa luksemburško sodišče bo ostalo edino eh, sodišče, ki bo razsojalo o evropski zakonodaji. Romunija je pristopila konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih eh, svoboščin že leta 1993. 20. Eh, člen romunske ustave pa predvideva, da mednarodni sporozum na področju človekovih pravic, katerim je pristopila Romunija, so tisti, ki so nad notranjim pravom. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Tabajdi. Hvala. Gospa komisarka, zdi se mi zelo pomembno, da svet Evrope, ki zelo dobro deluje in ki ga tudi nadzira druga raven, druga instanca, da, pos, da se tudi mi vključujemo v to, torej, kar zadeva varstvo človekovih in manjšinskih pravic, ima svet Evrope eh, sistem, ki dobro funkcionira. Politična teža pa je pri EU. Želim opozoriti na to in tudi gospa Gal je govorila o tem eh, in sicer eh, tako imenovano, torej sodna praksa. Eh, torej zakonodaja EU ne omogoča teh eh, možnosti. Imamo okvirni sporazum eh, Sveta Evrope o manjšinah. Vedeti moramo, da 6 do 8 odstotkov državljanov pripada manjšinam v Evropi. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Želim čestitati gospodu Rigidiju k zelo resnemu delu. Torej opozarja se na institucionalne in praktične vidike eh, človekovih pravic. Evropska komisija in Evropski parlament eh, že be, ste sprejeli že nešteto resolucij o tem. EU je postala bolj kompleksna, imaš 27 eh, članic in nihče ne dvomi o pomenu pristopa k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic. Gre tudi za identiteto Evropske unije. Če bi prišlo do krize, potem. Eh, ne nastanejo samo politični in gospodarski, temveč tudi drugi problemi in moramo eh, braniti te osnove v Evropski uniji. Demokracija. Eh, eh, Braniti moramo demokracijo proti nasilju in totalitarizmu. To je bil tudi glavni namen eh, evropskega povezovanja in svet in komisija morata še naprej delati na tem. Želim eh, spomniti tudi na žrtve v Grčiji in izraziti svoje sožalje. Hvala. Evropska konvencija o ochrani prav človeka in podstavovih voljnosti. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je med temelji pomembnih evropskih dejavnosti, ki ščitijo pravice eh, evropskih državljanov. To so obenem tudi temelji Evropske unije. Dolga leta je sodišče opravljalo zelo dobro delo s tem, da je ščitilo tudi begunce in druge, ki so jih preganjali. Sedaj pa bi si morali natančno ogledati, kako to sodišče Eh, interpretira, razlaga oziroma tolmači svobodo posameznika. Lani se je protestiralo proti sodbi, ki ni dovoljevala, eh, da bi eh, obisili eh, križe v javnih šolah. Če se želi Evropska unija pridružiti eh, konvenciji, mora razpravljati tudi o tem, ali želi dopustiti, da se na pačno tolmačijo pravice posameznika. In ali to želimo dejansko tudi prevzeti, gospod Kalirinovski? Gospod predsedujoči, Evropski parlament je sprejel resolucijo o kršitvi človekovih pravic v različnih regijah na tem svetu. Vendar videti moramo, da ima Evropska unija tudi težave na svojem ozemlju. Litovska komisija za etična vprašanja je gospoda Tomaševskega poslanca Evropskega parlamenta kritizirala zaradi tega, ker je želil ščititi manjšine v Litvi. Mislim, da je to skandal. Ne vem, a bo pristop EU eh, e k tej konvenciji kaj spremenil na tem. Mislim, da je skrajni čas, da se prenehajo primeri diskriminacij v državah članicah EU. Hvala, gospod Papa Nikolao. Hvala. Tudi jaz želim najprej izreči iskreno sožalje ob dogodkih v Grčiji in treh žrtvah. Čeprav so demonstracije za boljše življenjske pogoje, za boljše življenjske pogoje pravzaprav uh, mirne, vendar ravno danes eh, govorimo torej o krepitvi človekovih pravic in poglabljanju človekovih pravic. Želimo boljšo zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin s tem, da se kot EU pridružimo Evropski konvenciji. Štrasbursko sodišče je mogoče sicer učinkovito, vendar če govorimo o Evropi vrednot in Evropi, ki je blizu državljanom, eh, moramo povdarjati predvsem solidarnost med državami, članicami in narodi in to potrebuje danes še posebej tudi Grčija. Hvala. In s tem smo zaključili razpravo in sedaj dajem besedo še enkrat svetu in komisiji ob koncu te razprave. Gospod Lopez Garigo, eh, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. Vsi, skoraj vsi poslanci, ki so spregovorili, so se izrekli za pristop k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Želim se odzvati predvsem na dva prispevka, ki sta izrazila določene pomisleke ali celo nasprotovanja podpisu konvencije. Eh, slišali smo, da so v nevarnosti pristojnosti Evropske unije ali pa da to ni potrebno. Tako, to je povedala gospa Morbaj. Na obi pripombi se želim odzvati. Če gospod Cjobro meni, da je problematično, da se Strasburško stodišče umešava v EU, potem to ni problem, temveč to je celo cilj in v Lizbonski pogodbi v 8. členu to izredno povdarjamo, saj to ne spreminja pristojnosti organov EU, torej to ni noben problem. In delovna skupina, ki se ukvarja s tem, razpravlja tudi o o tem, kako Eh, ravnati z državami članicami, proti katerim tečejo postopki v Strasburu. Torej, pogoj je, da se izkoristijo vsa pravna sredstva znotraj Unije, torej tudi pri Evropskem sodišču, preden se nekdo lahko obrne na Strasbursko sodišče. Tako to načrtuje delovna skupina. Da pač ne bi prišlo do umešavanja v notranje pristojnosti EU. Torej, sodišče za človekove pravice samo ugotavlja, ali je bila kršena konvencija ali ne. Gospa Morbaj je menila, da da imamo sedaj že možnosti, Eh, se pritožiti pri Strasburskem sodišču, če je prišlo do kršitve v državi članici. Samo to v bistvu ne nasprotuje podpisu te konvencije strani EU. EU ima druge pristojnosti kot države članice in z Lisbonsko pogodbo je EU dobila dodatne pristojnosti. V EU se lahko, lahko nastanejo tudi situacije na osnovi uredb, direktiv in tako naprej, ki so v nasprotju s eh, človekovimi pravicami po um, tej konvenciji. In zato je zaradi krepitve pristojnosti EU potrebno, da uh, obstaja napram EU enaka možnost kot do držav. Torej, da se se je možno pritožiti proti kršitvi eh, določb. Zgodovina eh, konvencije in Evropskega sodišča za človekove pravice je bila zelo pozitivna za Evropo. Evropska konvencija o človekovih pravicah eh, je iz leta 1950. Eh, bila je podpisana prav tako v Rimu in pozneje so ji dodali še protokole, torej gre za starejše pravno besedilo in za zelo obsežno sodno prakso. In eh, delo oziroma eh, vsebina te konvencije je vplivala tudi na delo ustavnih in upravnih sodišč v državah članicah. Nekako se je iz tega razvila skupna doktrina in trenutno prihaja do razmejevanja eh, Eh, tudi pristojnosti do Luksemburškega sodišča in zato se mi zdi upravičen pristop EU k tej konvenciji. Saj mm, ne gre samo za krepitev pravic državljanov EU, temveč tudi državljanov tretjih držav, ki eh, eh, bivajo v EU eh, zakonito, torej vsi eh, ki so podvrženi eh, zakonodaji države članice oziroma zakonodaji EU, so pokriti s to konvencijo. Ne gre samo za države, državljane držav članic, temveč tudi za državljane iz tretjih držav. In to omogoča pristop EU e k tej konvenciji. Torej, mislim, da smo soglasni o tem, da je treba še naprej se pogajati v okviru mandata, ki je bil posredovan komisiji. Gospod ODG je eh, napovedal tudi eh, stališče parlamenta v zvezi s tem eh, in tudi poročevalcem v parlamentu čestitam k opravljenemu delu. Špansko predsedstvo bo mandat izhajajoč iz osnutka komisije eh, izvajalo in tudi komisija naj se še naprej ukvarja s tem. Eh, in sicer eh, svet eh, za pravosodje junija bo potem tudi uradno sprejel ta mandat. Hvala. Gospod minister, sedaj pa ima besedo podpredsednica komisije gospa Reding. By... Hvala, gospod predsedujoči. Naj najprej povem, da se popolnoma strinjam s tem, kar je ravno kar predstavil predstavnik eh, španskega predsedstva, ko se je odzval na nekatera vprašanja evropskih poslancev. Zatev ne bom ponavljala, ker bi sama povedala popolnoma isto. Dovolite pa mi samo, da izkoristim to praložnost in se zahvalim tistim evropskim poslancem, ki so se pozitivno odzvali in ki so počrtali, kako je pravzaprav pomembno, eh, da upoštevamo temeljne svoboščine in človekove pravice, ki so temelj Evropske unije. Te temeljne svoboščine in človekove pravice moramo okrepiti za vsakega posameznika in državljana Evropske unije. To je samo korak naprej in to je dejanska vrednost Evropske unije. Bolj specifično pa se bi rada zahvalila obema poročevalcema. Opravila sta zelo pomembno delo. Poskrbila sta za to, da je Evropski parlament dal svoje soglasje k temeljnemu mandatu. Ampak temeljen mandat, to smo že slišali eh, tudi danes, predstavlja samo začetek na tej poti, ker sedaj stopamo v pogajalski proces. V teh eh, pogajanjih eh, pa bomo morali biti potrpežljivi, potrebovali bomo kar veliko časa. Ko bomo sklenili pogajalski proces, se začne postopek ratifikacije. Gospod predsedujoči, veliko krat bom verjetno morala ponovno z veseljem priti k vam v Evropski parlament, da bom poročala kakšne eh, so zadeve, kako napredujemo, katere težave imamo in katere rešitve predlagam s tem v zvezi. Pričana sem, da bodo evropski poslanci pomagali, tako da bomo dosegli skupne cilje. To pa je Evropa vrednot in pravic. Hvala, to bo uh, na vsak način tudi tudi nam v čast, če boste ponovno prišli v parlament. Sedaj pa sledi nas.